In pomembno je pri poročilu tudi to, da se države članice trajnostno zavežejo, da bodo spoštovale te določbe. Prav tako pomembno je bilo zame vključitev amaterske, amaterskega ribištva z, v oceno učinka. Kajti sedaj smo že ugotovili, da sicer lahko se vse skupaj sliši lepo, ko gre za amatersko ribištvo, ampak eh, tudi to ribištvo dobiva strokovne razsežnosti. Zato jih je treba vključiti pri oceni učinka. Ne na zadnje se zahvaljujem državam članicam, ki so z eh, vključitvijo staleža lososa Eh, v to strategijo prispevali k ohranitvi eh, te ribe. Hvala. Ja, Gospa Makovej. Thank you, Chair. Um... Hvala, predsedujoči. Delim zaskrbljeno s kolegov sa severa, eh, kajti v območju eh, Baltika se preveč izkorišča stalež rib. Nekatere eh, vrste bi lahko izginile. Zato podpiram ustanovitev oziroma uvedbo večletnega načrta za ohranitev staleža lososa v Baljskem morju. Komisija bi morala predvideti stroži nadzor nad izkoriščanjem in tudi oceniti učinke na eh, ribolov v Baljskem morju. Hvala, kolegica Makovej. Um, Gospe in gospodje, brok, lize in tako naprej, rovček, tisti, ki so še v dvorani, prosim, da ste toliko pozorni do, in, do kolegov in uh, vsej uh, se pogovarjate v miru, če se že morate pogovarjati. Sedaj pa obrazitve glasov v, v zvezi z poročilom Najfrit, najprej kolegica Zaniki. Grazie. Grazie, Hvala lepa, predsedujoči. Eh, moramo reči, da eh, to ogroža preživetje nekaterih vrst morskih psov. In eh, poleg tega gre eh, tu tudi za tratenje in etično ni spremljivo, zato ker izkazuje eh, pomankljivo spošta, eh, spoštovanje. In eh, komisija se je odločila, da eh, poda predloge, predloge tu, tu, eh, vključno s tistimi, ki se nanašajo na odstranjevanje plavuti morskih psov. To bo omogočilo Evropski uniji, da aktivno prispeva k globalnim prizadevanjem v primeru teh krutih praks. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Zaniki. Sedaj pa bo spregovorila gospa Mukovej. Hvala, sem glasovala za to poročilo, kaj ti je omogočilo bo komisiji, eh, da. Eh, eh, kajti namen eh, tega predloga je, da se umesti eh, te določbe v okvir pogodbe, Lizbonske pogodbe. In eh, namen tudi je, da se omogoči nezakodajne akte da se okrepi politiko in omogoči več gospodarske rasti. E, to omogoča tudi državam članicam, da lahko izvajajo to regulativo. Hvala lepa, kolegica Basescu sem glasovala za to poročilo, kajti skupna trgovinska politika je omogočila proizvajalcem in potrošnikom v Evropski uniji pomembne prednosti. Da bi lahko bila politika še naprej učinkovita, mora imeti komisija na voljo, da lahko spremeni nekatere nebistvene dele prek delegiranih aktov, zato podpiram. Eh, podpiram Eh, podpiram eh, poročevalca, eh, tako tu pa so tudi delegirani akti, ki se nanašajo na pomembne dele zakonodaje. Potem tudi možnost spremljanja sprememb na različnih področjih. Zato je ta instrument delegiranih aktov najučinkovitejše sredstvo. Menim tudi, da je ta predlog dobra rešitev, da ne bi zmanjšali konkurenčnosti Evropske unije na globalni ravni s pričo krize in v luči skupne trgovinske politike naj to tudi omogoči nadaljni napredek. Hvala. Hvala, Hvala lepa, sedaj pa poročilo Gallagher, kolegica Makovej. Hvala lepa. Ribolovni veri so omejena eh, sredstva, zato potrebujemo ukrepe uhranjanja, ki so bistveni elementi v pristopu eh, do ribolovnih politik in eh, upravljanja na tem področju. Podpiramo predloge komisije, tehnične in tehnične ukrepe še za nadaljne obdobje. Potrebno je, se je, je tudi prila, se prilagoditi na določenih področjih. In eh, potrebni so tudi prehodni ukrepi, eh, važno je tudi zagotoviti pravno jasnost in eh, vse ne sme sloneti na začasnih ukrepi, ukrepih in komisija mora eh, predvideti čim prej tehnične ukrepe. Hvala kolegica Makovej, sedaj pa kolega Kelly. Uh, Hvala lepa. Eh, sinoči smo imeli razpravo tudi še o drugih eh, priporočilih, ki se nanašajo na ribolov, skoraj do polnoči. To je bila zelo dobra razprava, ki me je spodbudila eh, v razmišlja, pri razmišljanju, da gre za resen predlog in zlasti pa bi želel eh, čestitati kolegi eh, Galagerju za opravljeno delo. Škoda je, da nismo priporočili mogli sprejeti zlasti ob zadnjem glasovanju, zato ker Eh, pravzaprav svet eh, ni ustrezno sodeloval. Gospod Gallagher je imel prav, da je zahteval preložitev končnega glasovanja. Veselim se sodelovanja za to, da bi lahko izvedli eh, in uresničili odlična priporočila. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Patrao Neveš. Kolegica Pieta Kajnen, oziroma ne, nije v dvorani, besedo bi osva McClarkin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 Spoštovani kolegi, ustranevanje plavuti morskih psov eh, je praksa, ki jo ne more podpirati niti sama, niti moja skupina. In eh, potrebno je tudi zavreči vsakršno možnost, da se to še naprej dogaja, kajti zaradi tega eh, morski psi utrpijo hude poškodbe in sramotno je, da se to dogaja. In uh, tu so tudi zagovornik, ži, eh, zagovorniki živalskih pravic vendar, in vendarle Evropska unija pogosta zaostaja, ko uh, gre za izvajanje pravil v zvezi z ostranevanjem plavuti morskih psov. In potrebne bi bile posebne ribolovne, uh, ribolovne dovoljenice. Ne bi želela, da. Uh, Eh, se der, der, derogacija glede na to regulativo še naprej velja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica McClarkin. Sedaj pa kolegica Ježevska. Jestem bardzo zanepokojena brutalno praktiko odcinanja płetw rekinom na pokładach. Hvala lepa. Gre za brutalno prakso odstranjevanje plavuti morskih psov, eh, ko se te plavuti potem eh, vrže v morje. To je izjemno okrutna praksa in eh, škodi redkim vrstam morskih psov. Potrebno bi bilo okrepiti prepoved to vrstne prakse brez vsakršnega odstopanja od tega pravila in potrebno bi bilo zapolniti oziroma eh, premostiti vrzeli na tem področju in eh, uveljaviti prepoved v praksi. V ZDA in Avstraliji je to zelo priljubljeno in eh, so številne države, ki ne eh, dovoljujejo ustranjevanje plavuti na krovu plovil. Nobenega vstopanja od pravil ne bi smelo biti. Hvala lepa, kolegica Jarčevska. Upam, da mi vedno bolje uspeva izgovoriti vaše ime. Mislim, da kolegica Zaniki več ni v dvorani, tako da dajem besedo kolegu Jaru. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko veselje mi je bilo podpreti to poročilo. Že deset let, eh, torej ko sem deloval še kot eh, borec za pravice živali, eh, smo v nemškem Bundestagu že glasovali za prepoved ostranevanja plavuti morskih psov na krovu. Sedaj vsaj imamo na evropski ravni uredbo, ki ne dopušča več nobenih izjem. Vsaka dobro namenjena izjema pravzaprav ustvarja samo dodatne vrzeli. Ta praksa je neetična in vesel sem, da je bilo sporočilo danes eh, sprejeto. Sedaj pa je treba to zakonodajo izvajati ne samo v Evropski uniji, ampak tudi po vsem svetu. Vemo, da je zaščita živali nekaj, eh, kar mora veljati za vse. Pri izvajanju te zakonodaje nam želim vsem skupaj veliko uspeha. Kolegica Majsne, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, kolegi in kolegice, večina ljudi se morskih psov boji, to vemo, ampak eh, morski psi že tisočletja bivajo v naših morjih in oceanih, zato ne bodo izginili. In mislim, da je dobro, da smo danes z veliko večino podprli idejo o prepovedi ostranjevanja plavuti morskih spol na eh, krovu. Ja, eh, juha iz eh, morskih plavut je za nekoga prava delikatesa, ta praksa, da se morskim som odreže plavuti in se jih potem vrže nazaj v morje, je ne samo barbarsko dejanje, ampak um, je to popolnoma nespremljiva praksa. Morske plavuti so sicer morda kulinarični najbolj cenjen del morskih psov, ampak vseeno to se ne sme zgoditi. Od 2003 je že to prepovedano v Evropski uniji, ampak obstajalo je veliko izjem in te izjeme lahko prepovemo, če zahtevamo, da se morske pse pripelje na kopno skupaj z plavutmi. Samo potem bomo končali te barbarske prakse. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Makovej. Hvala lepa. Podpiram to resolucijo parlamenta, eh, ki se nanaša na predlog eh, te resolucije in namen regulative eh, sveta je, da se brez izjeme prepove ostranevanje plavuti morskih psov na krovu, ribolovnih, na, na, na krovu ribiških, ribiških ladi. In To je praksa, ki je ni moč sprejeti, to je barbarsko, je protiravnotežnemu okolju in potrebno bi bilo to prakso nemudoma prepovedati vse povsod. Hvala, kolegica Mekove, gospod Tano. Gospod predsedujoči, ostranjevanje plavuti je eh, barga, barbarska praksa in eh, podpiram tudi kampanje eh, združen za dobrobit živali, naprimer tudi, ko se uporabi plavuti za juho in odvrže preostanek psa v morje. Prišel je čas, da Evropska unija spoštuje standarde, eh, ki obstajajo na svetu. Nobene vrzeli, pravne vrzeli niso več eh, dopustne. Eh, prav tako bi morali pobliže preučiti Eh, te različne vrste morskih psov. Tu so ogrožene vrste, ki že milijone let plavajo v naših eh, oceanih in tragično bi bilo, da ta vrsta za vse le izgine. Hvala. Tenok. Hvala, kolega Tenok, za Zaključ, ko zadnji govornik potem poročilo, kolega Murphy. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Sem glasoval za uh, to poročilo, kaj ti pomeni zapolnitev vrzeli v zakonodaji in, uh, in potrebno bi bilo ohraniti te morske pse s plavutmi vred Eh, kajti ta praksa nima mesta v, eh, modernem, modern, eh, v moderni ribolovni tehniki in če se jih odvrže nazaj v morje, potem tam, tam so prepuščeni kruti smrti. Zauzemanje najrazličnejših skupnosti, ki pogosto niso bile dovolj nadzorovane. Vse to vpliva na populacijo morskih psov, ogroža tudi ravnotežje ekosistemov. In zato je življenskega pomena, da se preneha s to barbarsko prakso in da se to uredi na mednarodni ravni. Hvala. Hvala, kolega Murphy. Sedaj pa obrazložitve glasov v zvezi z eh, predlogi resolucij o civilno-pravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok, kolegica Moskardinija prva presidente, siamo favorevoli alla risoluzione oggi adottata. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, eh, smo za to resolucijo, ki je bila eh, sprijeta o civilno-pravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok v okviru Haške konvencije. Vendar pa problem obstaja v Evropski uniji. Vse države niso sprejele izvajanje te konvencije in nimajo, naprimer, vse inštitutov, kot naprimer v Nemčiji, ki se zauzemajo za eh, pravice, eh, pravice otrok na tem področju. In eh, želeli bi si, <clears throat> da se skozi to poročilo opozori na pravice otrok v članicah. In države članice so sprejele prenos Haške konvencije. mogoče bi bilo potrebno tudi imeti na voljo inštitut za družinske pravice. Kolegica Makovej. Hvala lepa mednarodne ugrabitve otrok eh, povzročajo hudo psihološko eh, škodo otrokom. Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok pa so pravna podlaga za boj proti temu pojavu. In eh, ta, ta pravna podlaga pa je nekaj, kar še vedno ni eh, povsem eh, uresničeno se strani vseh eh, dežal. In eh, zahtevamo od komisije, da v najkrajšem času razjasni izključno pristojnost unije na tem področju in eh, te zadevne države bi morale čim preje pristopiti k tej konvenciji, zato da bi spodbudili eh, sodelovanju. Kajti vsaka ura eh, šteje ko gre za mednarodne ugrabitve otrok in od nas se pričakuje zaščita. Hvala, kolegica Makovej. Sedaj pa obrazložitve glasov o konferenci o podnebnih spremembah v Dohi. Ker kolegica Pitekajne več ni, bo začela kolegica Zaborska. Ja, ja. Niste zaprosili za besedo? za doho gospod predsedujoči nisem mogla podpreti te resolucije ker ne upošteva prispevka slovaške in drugih eh, novih članic evropske unije eh, kaj ti eh, te države so izpolnile eh, obljube oziroma zaveze iz kiotskega protok protokola na področju boja proti podnebnim spremembam. Nesprejemljivo je, da se teh prispevkov novih držav ne upošteva in eh, tako, da eh, ta prepoved bi eh, onemogočila slovaški in uh, drugim državam iz tega območja, da lahko sodelujejo pri uh, eh, zelenjem gospodarstvu. Hvala lepa, kolegica Basisko je naslednja. Hvala. Nisem mogla glasovati za to resolucijo, eh, kajti tu kontingent oziroma kvote emisij niso bile dosežene in ker teh certifikatov ni bilo mogoče komercializirati, se lahko zgodi, da bo moja država pri tem zelo veliko izgubila. Tu so države, ki imajo na voljo te kvote in dobro bi bilo, da jih lahko uporabijo kasneje. To je potrebno narediti na odgovor način, zato da ostanemo pri ambiciozni ravni eh, Eh, zahtevane zaščite okolja. V okviru strategije 2020 Evropske unije smo se zavezali, da sodelujemo v boju proti podnebnim spremembam, vendar ko gre za prenos kvot po letu 2012, eh, tu eh, je moja država deležna diskriminacije, pa tudi druge. Basescu. Hvala, kolegica Basescu. nekoliko smo prehitevali. Moramo obravnavati še konferenco o mednarodnih telekomunikacijah, kjer bo spregovila gospa Basesko. Hvala lepa. Podpiram eh, prenovo, eh, eh, prenovo pravil v zvezi z mednarodnimi, mednarodnimi telekomunikacijami. Hkrati pa se tu zagotavlja tudi javno koristnost teh storitev. Potrebno je zagotoviti pretok teh informacij, besedilo, eh, besedilo predpisov pa mora čim bolje odražati tehnološke spremembe. Ta konferenca pa predstavlja dobro priložnost za ukrepitev sodelovanja med državami in jim lahko pomaga, da dosežajo nove ravni gospodarskega razvoja in socialnega razvoja in lahko na ta način pravzaprav se bolje odzivajo na podnebne spremembe. Hvala, kolegica Basesko. Sedaj pa poročilo Kopa. Prvo obrožitev glasov bo podala kolegica Nikolaj am votat în favoarea acestui raport mai ales în. Hvala lepa, glasovala sem za to poročilo, sploh v luči pogojev, v katerih smo se znašli. Mislim, da je poročilo pomembno, ko gre za nadaljno širitev Evropske unije. Poročilo predstavlja relativno optimistično vizijo ko gre za nadaljne širitve. Poročilo govori o uspehih v Evropski uniji. Upam, da bodo kriteriji, govorimo o kopenhagenskih kriterijih, ki veljajo za sprejem držav v Evropski uniji še naprej eh, obveljali. Nove države, ki bodo vstopile v Evropski uniji, je treba preveriti v luči teh kriterijev, ampak eh, tega ne smejo blokirati interni procesi. Hvala lepa. Eh, kolega Štadler je naslednji. Gospod eh, predsedujoči, glasoval sem proti poročilu Kopa, kaj ti ne ovirano Eh, eh, parlamentarno podporo širitvi ponuja in eh, ob tem sploh ne razume, da Turčija ne more biti sprejeta v Evropski uniji. V točki 28 je izrečno zapisano, da je prišlo do pozitivnega razvoja dogodkov v Turčiji. Popolnoma je poročilo spregledalo dejstvo, da se v Turčiji še vedno preganja verske in etnične manjšine, zlasti kristjane in pred nekaj tedni je ponovno turški premijer Erdogan se ponovno zauzel za uvedbo smrtne kazni. Kako lahko potem govorimo o pozitivnem razvoju v Turčije? To sploh ne razumem. Zato sem glasoval proti temu poročilu in ponovno ponavljam v tej hiši. Turčija ni zrela za vstop v Evropsko unijo, zato ne bo nikoli pripravljena in sam si bom za to prizadeval. Hvala lepa, hvala lepa kolega Štadler, kolega Bilan je naslednji. Okay kończący proces širitev ne pomeni samo gospodarske priložnosti za Evropsko unijo. Ne, to je lahko tudi priložnost za izboljšave varnostnih razmeri zlasti ko gre za občutljive regije, kot je Balkan. Te države prilagajajo svojo zakonodajo, zakonodajo Evropske unije. Upam, da bodo Hrvaške sledile tudi druge sosede. Prav tako vas želim spomniti na to, da se moramo še naprej prizadevati za širitev proti vzhodu. Za Polško je pomembna zlasti Ukrajina, ki je naša velika soseda in ki je zelo vplivna v tej regiji. Mislim, da bi morali aktivno motivirati tudi novo vlado Gruzije, da naj sledi evropski poti. Podpora širitvi, ki jo izraža, ki jo izraža poročilo in uh, predlagani ukrepi za spodbujanje socialnih spodbud, uh, so tudi v interesu evropskih državljanov. V, v, glasoval sem za to poročilo. Hvala lepa. Kolegica Makove je naslednja. Thank you, President. Hvala. Predsedujoči. Kriteriji za širitve morajo biti prilagojeni posameznim kandidatkam in potrebam njihovih državljanov. Ti moraš spoštovati kriterije in pa načele Evropske unije. Zato moramo bolj pozorno spremljati reformo pravosodnega sistema in boj proti korupciji že ob zgodnjem trenutku. Eh, pristopnih pogajanj. Pozdravljam, eh, da se poglavi 23 in 24 odpreta zgodaj v pogajalskem procesu. Treba je tukaj zastaviti ustrezna merila. Prav tako je lekcija, ki smo se naučili, ta, da je izvajanje nujni pogoj za spoštovanje teh kriterijev. Širitveni proces mora temeljiti na dosežkih in kriterijih. Dialog o pristopu za Makedonijo je dobra pobuda, ampak to ne bo nadomestilo pristopnega procesa. Mislim, da bi morali Makedonijo soditi po njenih dosežkih in da si ta država zasluži, da bi končno začeli za pristopnimi pogajanjih. Hvala lepa, kolegica Smolkova je naslednja. Hvala lepa. Po kopenhagenski konferenci se sedaj soočamo z krizo. Ampak moramo povedati, kaj pomeni Evropska unija za države kandidatke. Evropska unija je prav gotovo uspešen projekt, je spremenil življenje številnih ljudi, ampak kriza je prinesla nove izzive. Ponovno moramo spogovoriti o vrednotah Evropske unije, o solidarnosti, treba je govoriti tudi o socialnih izzivih. Ti so izredno pomembni. Številni izmed nas brez širitvenega procesa danes ne bi bili tukaj. Širitveni proces je prispeval k eh, dobrobiti, napredku in miru v Evropski uniji. Človekove pravice in vladavina prava sta predpogoj za obstoj držav. Z eh, širitvijo Evropska unija postaja tudi pomembnejši igralec na svetovnem odru. Vseeno pa mora biti pristopni, pa moramo poskrbeti za to, da bo pristopni proces temeljil na preglednih in jasnih kriterijih, ki jih je možno tudi izmeriti. Hvala lepa, kolegica Smolkova. In še zadnji o tem poročilu, kolega Posel. Gospod predsedujoči, poročilo KOPA ni slabo, ampak izogiba se glavnim problemom in eh, pridružujem se že ponovljeni zahtevi. Makedonija potrebuje pogovore na visoki ravni. Dobro je, da smo jo tja povabili, ampak to nas ne sme odvrniti od tega, da končno končamo grško blokado proti tej državi. Kar se tiče Kosova, pa bi želel povedati naslednje. Obžalujem, da na birokratski način smo obdržali um, pripombo 44, to je država, ki so jo priznale številne članice Evropske unije in tiste države, ki Kosova še niso priznale, mora to končno storiti. Država mora imeti, eh, dobiti vizumski in pa trgovinski sporazum z Evropsko unijo. Potem tudi sam se ne strijam z eufemističnimi izjavami o Turčiji. Napaka je bila, da je Turčija postala kandidatka za slov Evropsko unijo. Turčija ni evropska država in ne izpolnjuje kriterijev. Hvala lepa, kolega Porsel, toliko poročilo Kopa. Sedaj pa obrazložitve glasov v zvezi z resolucijo o razmerah v Gazi. Prva bo gospa Kostilo. Hvala lepa. Najprej bi želela pozdraviti premire, ki je bilo napovedano včeraj v Gazi. Pozivam k polni implementaciji tega sporazuma. In to za obe strani. To pomeni, da ne sme več biti raket iz Gaze v Izrael, prav tako pa mora Izrael prenehati z bombardiranjem Gaze. Prav tako ne sme biti izven sodnih usmrtitev strani Izraela. Premirje mora privesti do trajnostnega miru, sicer se bo situacija ponovila v nekaj mesecih ali letih. Z veseljem sem uh, podpisala to resolucijo, ki predstavlja načrt za trajno rešitev, uh, ki končuje blokada v Gazi, ki podarja podporo rešitvi dveh držav in ki priznava palestincem pravico do države, prav tako pa, da Izrael ima pravico v miru živeti znotraj svojih meja. Prav tako podpiram eh, prošnjo Palestine za članstvo v Združenim narodom in mislim, da bi morali tudi v Evropski uniji podpreti status eh, Palestine kot statusa opazovalca. Kot za statusom opazovalca v Združenih narodov. Kolega Belen. Jaz v každej situaciji razumem. Hvala lepa. Oboroženi konflikti so vedno nekaj nezaželenega. Ko gre za mirovni proces na Bližnem shodu, smo podprli možnost soobstoja dveh držav, Izraela in Palestine, kot dveh neodvisnih držav. Mi smo veliko prispevali k eh, ohranitvi varnosti v tej občutljivi regiji. Trenutna situacija nas je spet pristilila v to, da smo zahtevali zaustavitev eh, nasilja. Eh, prav tako moramo končati streljevanje raket in pa nezakonito dobavo orožja v Palestino. Vlada v Izraelu je morala obraniti svojo državo proti agresijam iz Palestine. Sam podpiram resolucijo sem za rešitev dveh neodvisnih demokratičnih držav. Vendar pa ne odobravam akciji palestinskih ekstremistov. Hvala lepa, kolega Bilen, kolega Štadler. Gospod predsedujoči, glasoval sem za to resolucijo, čeprav se mi zdi, da ne gre dovolj daleč teh 600 milijonov, ki jih Evropska unija letno nakaže v to regijo kot pomoč, eh, bi morali povezati za pogoji, za obe strani. Eh, torej, vse, kar sem do sedaj povedal, velja enako za obe strani. Drugič, Izraelu moramo jasno povedati, da dolgoročno, gled, da dolgoročno gledano, to dokazuje tudi propadli primer. Uh, vzhodno-nemške republike. Ne more zapirati svojega prebivalstva za zidom. Treba je partnerja pove, s partnerjem vzpostaviti dialog, tudi če ti ta partner ni všeč. E, Avstrija ima tukaj e, dolgo tradicijo. Najprej so krajski kritizirali, ker se je uh, ker je začel pogovore z Arafatom, ampak kasneje so mnenje spremenili in mu podelili celo Nobelovo nagrado. Dent. Gospa Zaborska, hvala lepa. Zelo sem vesela, da nam je uspelo sprejeti uravnoteženo resolucijo o gazi. Kot številni kolegi in pa številni državljani v Evropski uniji sem optimistična glede sklenjenega premirja. Vseeno pa nisem mogla podpreti petega člena predlagane resolucije, ki ni v skladu z eh, siceršnjim tonom resolucije. Če govorimo o rešitve, rešitvi, ki, spre, ki naj bi bila spremljiva za obe strani, ne smemo unilateralno podpirati ene strani. To ni uravnotežen pristop, na ta način se ne moremo boriti za miroljubno rešitev. Teritorij, ki ga je podedovala Palestina mora biti nagrada za njihovo prizadevanje za mir, ne pa predpogoj. Kaj je kolegi Murphy? Gospod Murphy. Thank you, President, for eight days. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, osem dni so ljudje v Gazi trpeli zaradi izraelskega ubijanja. To je pomenilo izgubo življenja skoraj 150, milijono, 150 uh, palestincev, številni na teh so bili otroci. Uh, Eh, Nobelovi nagraja, nagrajenci Obama in pa Evropska unija je ponavadi, kot ponavadi podprla eh, desno retoriko Izraela, čež da ima Izrael možnost oziroma pravico, da zaščiti svoje prebivalstvo. To nasilje ni imelo nič opraviti z varstvom običajnega izraelskega ljudstva. Šlo je samo za interese desnega izraelskega establishmenta, ki je iskal podporo za januarske volitve in ki skuša ovirati možnost eh, priznanja Palestine strani Združenih narodov. No, premirje, dogoročno premirje bo doseženo samo, če se bo končalo zatiranje palestince, če bo prišlo do bistvene socialne spremembe v tej regiji v interesu delovnega razreda, če bomo iztegnili roko tudi um, navadnim ljudem in delavcem, potem nam bo uspelo morda doseči mir. Gospa Lakujnen. Hvala lepa. Najprej bi želela podpreti tiste kolege, ki so pozdravili dogovor o premirju. Upam, da bo ta sporazum dolgoročen in da bodo ponovno zagnani mirovni pogovori o rešitvi v obliki dveh držav za to regijo resolucija je uravnotežena, obžaluje izgube življenj, zlasti civil, eh, civilnih. Izrael ima pravico do samoobrambe, ampak poskusi, ki so usmerjeni proti civilnemu prebivalstvu, niso spremljivi. V petem odstavku resolucija govori o prošnji Palestine za članstvo v Združenih narodov. Mi podpiramo uh, prizadevanje Palestine za vzpostavitve države, ampak Palestina mora najprej doseči dogovor z sosedo. Govorimo o situaciji, ko ena država ne prepoznava svoje sosede. Upam, da bo tukaj najdena rešitev. Hvala lepa, kolegica Morku Najten. Zdaj pa kolega Poselt. Hvala lepa. Ne glede na to, kako nas veseli premirje v Gazi, v, na Bližnem vzhodu, vemo, da je ta regija pravo pokopališče takšnih premirij in uh, tudi ljudi. Zato je nujno, da si prizadevamo za dolgoročno, trajno rešitev. Ta lahko temeli samo na pravici do varnosti in obstoja Izraela in pravico palestincev, da vzpostavijo državo. Torej govorim o rešitvi dveh držav. To je sicer dobro opisano v tretji točki, resolucija je nasplošno dobra, ampak vseeno pa se nisem mogel strinjati za peto točko. Sem zato, da palestince korak za korakom integriramo v strukture Združenih narodov, ampak nismo še dovolj daleč. To je bil napačni signal v trenutku, ko so območja, ki so pod nadzorom Hamasa, izstrelila na tisoče raket nad Izraelom. Najprej potrebujemo premirje, potem pa bomo lahko Palestino integrirali v strukture Združenih narodov. Hvala lepa, kolega Poselt. Ob zaključku tega kroga še kolegica Basisko. Hvala lepa. Sama sem se vzdržala pri glasovanju. Mirovni proces na Bližnem shodu podpiram, ampak mislim, da ne more trajati dokler se bo Hamas odločal za nasilje in ne za pogovore. Če bi dovolili Palestini status opazovalke pri ZN, bi s tem legitimirali tudi dejanja Hamasa. Hamas je kriv za sedanjo situacijo zaradi bombardiranja civilnih območij in ubijanja nedolžnih. Napad na Tel Aviv je glavni dokaz za teroristične namene Hamasa skrbi me tudi, skrbijo me tudi tveganja za rumunsko manjšino v Izraelu. Njihova situacija se ne sme poslabšati. Hamas mora končati svojimi vojaškimi napadi in se držati eh, določb iz premirja. Hvala lepa toliko o razmerah v Gazi. Sedaj pa uh, eh, resnila glasov glede poročila, da žon začne gospod Štadler. Gospod predsednik, glasoval sem proti temu poročilu, saj predstavljam neutralno državo in ne morem sprejeti tega, kar predlaga to poročilo. To je znova dodatna militarizacija Evropske unije, eh, še poglobljeno naj bi bilo sodelovanje med EU in NATO, ne govori nič o tem, da bi zmanjšali jedrska orožje in tudi tiste države, ki so v razvoju, naj bi se uh, pritegnilo v vojaško sodelovanje in torej s tem se še dodatno razvodeni sodelovanje med EU in NATO. Zame je to nespremljivo, eh, kajti tukaj ne predvidevamo neutralnih ureditev. To vrstne poročilo vsekakor ne kažejo, da bi mi želeli biti neutralni, zato tukaj eh, takih poročil ne morem podpreti. Hvala, sledi gospod Kukan. Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za poročilo gospoda Danžana. Menim, da mora Evropski parlament spodbuditi države članice, naj v celoti izkoristijo svoje strateške in proračunske zmogljivosti za pospeševanje skupne varnostne in obranske politike. To politika mora ostati instrument za obvladovanje kriz v Evropski uniji. Uh, in izkoristiti moramo njen celovit potencial, še zlasti, ko gre za celovitno izvajanje mehanizmov, ki jih uvaja Lizbonska pogodba. Prav tako bi povdaril pomembno vlogo evropskih civilnih in vojaških misij za evropsko politično vredostojnost. Kot primer v tem kontekstu bi želel omeniti našo največjo eh, misijo eh, na Kosovu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kukan. Sledi gospa Makovej. Hvala. Od leta 2003 je Evropska unija sprožila 19 civilnih eh, misij in 7 vojaških operacij. Naš potencial je, da povzročimo pozitivne spremembe v težavnih regijah. V zahodnem, na zahodnem Uh, Balkanu smo tako pripomogli k eh, miru in varnosti. Tam pa še vedno obstajajo izzivi, kar zadeva vladavine prave, zaščite manjšin in boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Evropska unija se mora odzvati na te izzive in eh, tudi na politične spremembe, ki se dogajajo na politični sceni. Zato moramo ponovno oceniti našo varnostno strategijo, biti moramo bolj autonomni in pokazati več enotnosti. Več neodvisnosti še ne pomeni, da bodo zanemarjena obstoječa zavezništva. Prav nasprotno, ta transatlantska zavezništva bomo dodatno okrepili. Prišel je čas za ambiciozno Eh, skup, uh, skupno varnostno in obravno politiko, ki mora biti povezati tudi s potrebnimi sredstvi. Hvala, gospa Moko, Makova, in sedaj pa gospa Smolkova. Hvala lepa. Tudi jaz sem podprla to poročilo, saj menim, da uh, varnostna strategija Evropske unije iz preteklosti ni ustrezna in zadostna. Glede na trenutne varnostne izzive je zastarela. Kljub temu pa določene države članice ne kažejo dovolj eh, zavezanosti, ker eh, jih eh, tepe kriza in nimajo zadosti proračuna. Evropska unija bi morala igrati vladno logo, glavno logo pri zagotavljanju varnosti za svoje državljane. Evropska unija bi si morala po, prizadevati za močnejšo obrambo prek učinkovitih varnostnih in obrambnih politik, ki bi lahko delovale neodvisno. Varnostne zmogljivosti so utrpele škodo zaradi eh, gospodarske krize, ampak varnostna politika ne sme biti prepuščena v roke drugih. Potrebujemo politično vlogo za izvajanje te politike Komisija in svet pa morata opredeliti, kateri so naši strateški interesi in jih tudi izvajati. Ne le tako, da ohranjamo um, varnostne skupnosti, temveč da tudi uvajamo pogoje, ki bodo omogočali odziv naših zmogljivosti na uh, izzive, ki so pred nami. Hvala lepa, gospa Smolkova, gospoda Tenak. Konzervativci Združenega kraljestva smo zelo rezervirani glede skupne varnostne in obramne politike, še zlasti glede podvajanja dela z NATO, ki bi mora biti sedaj tukaj močnejši. NATO naj bi oblikoval tesne transatlantske vezi z Združenimi državami, Ameriki in bojimo se, da bi nas skupna varnostna eh, in obramna politika lahko odmaknila od naših ameriških eh, zaveznikov. Kljub temu pa podpiram te operacije, kadar lahko imamo dodatne vire. Sem poročevalec za afriški eh, rok in misija Atalanta, ki se bori proti uh, piranstvu in tudi misija v Ugandi imata pozitivne in koristne uh, prednosti. Tudi spremljam, kaj bi lahko storili v Malju, da bi stabilizirali regijo Sahela. Tudi misija uh, EULEX, ki je civilna misija na Kosovo, se je izkazala za korisno. Torej sem še naprej skeptičen glede uh, skupne varnostne in obravne politike, vendar pa jo kljub temu zelo velikim zanimanjem spremljam. Hvala, gospod Tenok. Sledi gospod Poselt. Gospod predsednik, prejšnji konec tedna je bilo 90 let, o kar je. Uh, Richard uh, eh, Kudnovis Kalergis dal predlog o vseevropski. Torej, pravzaprav je on pozval k oblikovanju panevropskega združenja. On je bil realističen pacifist in s tem je imel v mislih zlasti skupno zonanjo politiko, skupno. Uh, in skupno razreševanje sporov. Torej, Evropa se mora sredotočiti na njegove ključne naloge. To pomeni skupna izraba skupne varnostne in obrambe politike. In če tukaj še uh, citiram Ota von Habsburga, ki bi ta konec tedna praznoval stoti rojstni dan in Franca Jožefa Strausa, sta rekla, da ima NATO prihodnost leče, bo temeljil na dveh stebrih, na združenih eh, državah Amerike in na združenih državah Evrope. Na tej poti moramo iti dosledno naprej in to počnemo s poročilom Donžon. Hvala lepa, gospod Poselc. Sledi gospod Crnecki. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Predvsej skeptičen sem, kar zadeva bližnice, po katerih skušamo izgraditi našo skupno obrambno in varnostno politiko. Bojim se namreč, da gre za ritual, ki je daleč odmaknen od realnosti. Nedavno smo namreč bili priča situaciji, kateri vsaka ključna zadeva, ki zadeva zunanje politike, privedla do velikih razlik v pogledih in stališčih posameznih držav članic. Situacija je podobna tudi danes, zato izražam skepso, ki sem jo odrazil tudi v glasovanju. Namreč menim, da danes ne potrebujemo čarobnih, modnih besed glede mednarodnega sodelovanja. Veliko bolj odprt sem za to, da bi razmišljali o naši skupni varnosti in obramni politiki. Hvala, gospod Črnecki. To je bilo vse k poročilu Benžon. Sledijo obrazložitve glasov k poročilu Pasko. Začne gospa želela sem spregovoriti k temu poročilu, sicer sem ga podprla. Menim, da gre za pomembno poročilo, ko govorimo o skupni varnosti in obrambi politiki. Gre za prvo poročilo o teh dveh klauzuljah, ki jih uvaja uh, Lizbonska pogodba. Torej, ti dve klauzuli morata biti vključeni in analizirani. To dokazuje, da na podlagi te pogodbe sedaj imamo možnost oblikovanja skupne varnostne in obrambne politike, vendar pa izvajanje, uh, za izvajanje te politike še ne obstaja zadostna politična vojna, uh, volja. Uh, podpiram tudi 23. člen tega poročila, tudi ključni sedež Evropske unije naj bi bil vzpostavljen in na ta način bi lahko Evropska unija lah, eh, lažje ukrepala z namenom izvajanja te prve klauzule, torej obrambne klauzule. Hvala lepa, gospod Nikolaj. Gospod Štadler. Äh, gospod predsednik tudi jaz sem glasoval proti temu poročilu kot sem glasoval tudi proti poročilu kelam in tarand vse iz uh, istih razlogov ki sem jih pravzaprav že tudi omenil pri poročilu danjon ampak tukaj bi želel moje argumente še dopolniti to poročilo uh, je povsem nejasno v dveh točkah, kaj je zavezanost, da eh, stojimo ob strani z vsemi sredstvi. Kaj so to vsa sredstva? Ali to presega tega, kar imamo znotraj NATO? Potem druga nejasnost. Kaj so katastrofe, ki jih povzroča človek? Vsaka vojna je katastrofa, ki um, jo je povzročil človek in to naj bi potem sprožilo uh, obveznost države, da stoji drugi ob strani. To je za neutralno državo posem nespremljivo. Ponavljam, to so torej te nejasne točke, ki jih eh, ne morem podpreti v tem poročilu, čeprav sicer ostale vidike tega poročila bi lahko podprl, ampak teh stvari to poročilo ne bi smelo sebovati. Hvala lepa, gospod Štatler, sledi gospa Makovej. E Vsako državo članico lahko prizadane naravna ali pa človeška katastrofa, vsak je lahko tudi žrtev terorističnega napada. Zato se moramo biti zmožni hitro odzvati na take primere in najti tudi načine, kako podpreti druge države članice. Tukaj moramo države članice razviti politiko za preprečevanje in odzivanje na večje varnostne grožnje, ki se najdejo in ki se odkrijejo bolje, da smo varni, kot pa da obžalujemo potrebujemo tudi bazen oziroma združena sredstva civilne zaščite, s tem bi izveč, izboljšali našo pripravljenost. Prav tako pa moramo najti ustrezno ravnotežje, ki bi omogočilo udeležbo vseh evropskih ustanov in izvajanje tudi načela odgovornosti za sprejete odločitve. Odgovornost je tukaj bistvenega pomena. Hvala. Hvala lepa, gospa Makovej. Sledi gospa Basesku. Hvala lepa. Sem glasovala za to poročilo, kaj ti menim, da določitev evropske identitete je nekaj nujnega in da zato potrebujemo skupno obrambno politiko. Za to obrambno politiko je pomembno, da imamo tudi solidarnost med državami članicami, to pa je treba podpreti tudi z ustreznimi mehanizmi financiranja klauzula o medsebojni obrambi je učinkovit instrument v primeru, ko eh, je eh, napadena ena država. Vendar pa tukaj še ne govorimo o praktičnih ukrepih, kako bi zagotovili kohre, koherenten odziv, če bi se zahtevala eh, aktivacija te klauzule. Komisija bi se tudi morala bolj politično in tehnično tukaj uh, angažirati. Sicer uh, moramo namreč razmisliti, kako se bomo odzvali na nove oblike, kot so terorizem in kibernetski napadi. Menim, da je vse to nekaj, kar mora biti povezano z aktivacijo te klauzule v medsebojni obrambi. Hvala lepa, gospa Basesko, toliko k poročilu Pašku. Sedaj prehajamo na poročilo Kela. Začela bo gospa Anderstoter oziroma je ni v dvorani, zato takoj dajem besedo kolegici Nikolaj. Hvala, sem glasovala za to poročilo, kajti menim, da je to prvi, prvo trdno poročilo, ki se ukvarja z temo kibernetske varnosti. Tu ne gre le za to, tudi drugi vidiki obstajajo, ki zadevajo kibernetske varnosti, vendar pa jih ni bilo mogoče vseh vključiti v poročilo. Gre za grožnje ki so trajn, bolj trajnostne narave, vendar pa se jih ne toliko zavedamo. Tukaj predvsem izpostavljam kibernetske napade. Le deset članic Evropske unije ima nacionalno strategijo za odzivanje na to vrstne kibernetske napade. In to je osopljivo, kajti seveda obstajajo primeri v posameznih državah članicah, ko se je to že zgodilo. Torej, uh, napadalci so zelo učinkoviti in to veliko krat privede do zelo visokih stroškov za žrtve. To poročilo je zelo pogumno in eh, visoko eh, predstavnico pozivamo, da tukaj uporabi 122. člen pogodbe. Hvala, sledi kolega, kolega Repo. Hvala lepa. Tudi sam sem podprl to poročilo. Zelo pomembno je, da uh, je Evropska unija v koraku s časom. Mreženje, kibernetska realnost je del današnjega sveta, svet je vse dalje bolj globaliziran, še zlasti zaradi uporabe interneta. Tukaj ni nekih meja, tako da ti vidiki ne vplivajo le na družbene stike in na trgovine, tudi države so odvisne od interneta in od kibernetske varnosti. Zato moramo poskrbeti, da bo uporaba digitalnih naprav varna in da bo tudi infrastruktura varna. Glede tega se moramo strinjati in poiskati skupne načine, kako bi lahko ukrepali. Zaščititi moramo naša omrežja in odpraviti moramo vse ovire, ki tu obstajajo. Prav tako moramo imeti pred očmi mlade in otroke, ki prav tako potrebujejo zaščito v tem novem okolju. Hvala. Hvala lepa, gospod Repo. Sledi gospa Makovej. <clears throat> marca dva tisoč enajst je evropski parlament doživel uh, kibernetski napak napad svojega strežnika pred tem je bila podobnega napada deležna evropska komisija kibernetski napadi na vlade administracije vojaške in druge organe so če dalje bolj pogosti nanje se moramo odzvati in zaščititi moramo naše komunikacijske strukture in infrastrukture pred vsakršnimi udori kot prvo moramo posodobiti našo strategijo na tem področju, tako da bi opredelili, kako bi lahko tukaj preganjali posamezne eh, napadalce, ki jih podpirajo. To spomeni tudi, da moramo dodatno razviti našo kibernetsko strategijo, tako da bomo našli neke skupne opredelitve in ustvarili tudi kritično infrastrukturo na evropski ravni. Prav tako bi rekla še, da kri kibernetski kriminal ni omejen le na kibernetske napade. Napadajo tudi uh, oziroma vključuje tudi zločince, ki delujejo izza svojih računalnikov, tako da moramo tudi to upoštevati pri svojih odzivih. Hvala lepa, gospa Makovej, sledi gospa Markovajte Mikoleji Ninje. Hvala lepa. Glasovala sem za to resolucijo, ki govori o kibernetski varnosti. Bili smo priča več primerom, ko so bile napadene ustanove Evropske unije in ustanove držav članic. Naprimer, to vrstnega napada smo bili deležni tudi v Estoniji leta 2007. Vsi vemo, da bo teh napadov prihodnje vse več, tako da so okrepi, ki jih predlaga Evropski parlament, pravočasni in potrebni. Podpiram tudi to, da bi morala vsaka država članica sprejeti lasten akcijski načrt, tako da bi v Evropski uniji in na nacionalni ravni lahko sodelovali sodelovali pri izmenjavi izkušenj in znanja na tem področju. Nekatere države, ki ne spoštujejo demokratičnih zahtev, skušajo zlorabiti informacijske eh, možnosti. Temu bi se morali eh, izogibati in uporabiti vse politične ukrepe, ki jih imamo na voljo. Hvala lepa, kolegici. Sledi gospod Kelly. Uh, eh, good morning, Eh, Hvala, gospod predsednik. Glasoval sem za to poročilo in želel bi tudi čestitati poročevalcu, ki je opravil odlično delo pri tej zelo zapleteni in pomembni temi. Kibernetska varnost oziroma kibernetska eh, kibernetizem ni bil nekaj, kar bi bilo prej v našem besednjaku, sedaj pa je to povezano z najrazličnejšimi eh, pojmi, kot so strahovanje in nevarnosti in tako naprej. Skratka, to je rezultat vsega, kar se je dogajalo v zadnjih letih. Govorimo o kibernetskem strahovanju podjetij, posameznikov in držav. Tukaj se moramo vprašati, kako bomo uh, regulirali to področje, kakšna bo vloga države pri zaščiti kritičnih infrastruktur, kako bomo uredili in regulirali zasebni sektor in kako bomo na našli ustrezne varnostne standarde. Mislim, da je treba sedaj začeti in uh, tole poročilo je dobro izhodišče. Hvala lepa, gospod Keli, sledi gospa Basesko. Hvala lepa, gospod predsednik. Glasovala sem za to poročilo, saj so glavne grožnje za države članice ne več klasične grožnje, Kibernetski napadi so če dalje bolj pogosti in predstavljajo veliko grožnjo za varnost in stabilnost držav. Unija mora razviti strategijo za kibernetsko varnost, tako da bi lahko preprečevala to vrste napade. Mislim, da bi morali oblikovati delovni skupino, ki bi vključevala najboljše strokovnjake na področju informacijske tehnologije in vojaške, vojaških zadev ti bi morali potem sodelovati strokovnjaki iz NATO in ZDA, tako da bi izmenjevali izkušnje. Romunija tudi z ameriškimi partnerji organizira redne sestanke o boju proti kibernetskim napadom. Strokovnjaki v moji državi so svetovno priznani in imajo velik ugled. Zato imamo tudi torej, že obstoječe človeške vire, le pravilno jih moramo še uporabiti. Hvala. Hvala kolegici Basesku. S tem zaključujemo obrazočitve k poročilu Kelam. Nadaljujemo s poročilom Tarant. Začenja gospa Nikolaj. Președinte, am votat în favoarea acestui raport, deși... Glasovala sem za to poročilo, čeprav vsebuje tudi precej uh, spornih uh, elementov in energetska varnost postaja vse pomembnejša komponenta naše skupne varnostne in obramne politike. Želela bi povdariti dvoje, kar je povdarjeno tudi v poročilu In sicer elementa, ki se mi zdita pomembna, namreč energetska varnost, ki je vprašanje, ki eh, se zastavi vsako kratko pride do groža na tem področju. Tu je tudi vojaška razsežnost in menim, da eh, poročilo tu pove eh, veliko vsebinskega. Eh, potem tudi kodeks eh, dobrega ravnanja, kar zadeva okoljske razsežnosti in eh, njegove vplive na varnost, eh, projekt Go Green, ki to še posebej izpostavlja. Hvala. Hvala, gospa Nikolaj. Sledi gospa, gospod Repo. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegu za to poročilo, kajti v času gospodarske krize pozabljamo na dramatične vplive klimatskih eh, oziroma podnebnih sprememb. Potrebn, pripraviti se moramo na te spremembe in eh, se prilagoditi tej situaciji. Podnebne spremembe še posebej ogrožajo ženske in otroke, ki potrebujejo še posebno varstvo in zaščito. In eh, menim, da je zato potrebno sporočilo s strani parlamenta. Hvala lepa. Hvala, kolega Repo. Es... Hvala, kolega Repo. Sledi gospa Makove. Mm, <clears throat> Hvala. Podnebne spremembe in naravne katastrofe. Eh, povzročajo eh, posledice eh, tudi z vidika eh, stabilnosti, lahko privedajo do politične nestabilnosti, pomankanje naprimer pitne vode in podobni problemi. Tako da dejansko bi Evropska unija morala upoštevati učinke naravnih katastrof in podnebnih sprememb in to vključiti v svoje instrumente in strategije ali potrebujemo mogoče posebno delovno skupino sveta. V ta namen ne menim tako, kajti to bi bilo samo še, samo še dodatna birokracija. Možno je se ukvarjati s temi problemi v okviru obstoječih politik Evropske unije. Gospa Pasesko. Do sedaj smo na podnebne spremembe in njihove vplive pravzaprav gledali samo z vidika uh, Eh, okoljske politike. Eh, vendar pa je potrebno vse to upoštevati tudi z vidika varnosti in obrambe. Zato menim, da potrebujemo študije o vplivu naravnih katastrof in podnebnih sprememb na varnost Evropske unije. Evropska unija in eh, njegove članice se morajo morajo imeti na voljo sredstva, da se lahko odzivajo na te spremembe in na te katastrofe. In sicer v okviru dialoga z našimi glavnimi partnerji. Uloga eh, voditeljev pa je zelo pomembna, zlasti, ko gre za preprečevanje katastrof v okviru trajnostne naravnane okoljske politike. Hvala lepa, toliko poročilo Taran, sedaj pa poročilo Jakon Sari. Kolega Murphy dobi besedo. Dobi dve minuti, kajte govori bo tudi v imenu svoje politične skupine hvala lepa tisti, ki menijo ali pa eh, trdijo, da se status človekovih eh, pravic v eh, eh Afganistanu, izbo, Kazahstanu izboljšuje. Potem eh, eh, lahko eh, samo pogledajo, kaj se je zgodilo pred eh, nekaj dnevi, ko je bila uložena eh, tožba. Eh, in eh, res publika in vizglad, satelitske televizijske eh, postaje eh, in najrazličnejša spletna mesta, ki govorijo o tem. In, človekove pravice in stanje eh, na tem področju eh, se vse bolj poslabšuje. Zdi se, da bo v Kazahstanu ponovno prišlo do ponovnega vala aretacij in eh, do ponovnega izreka zapornih Eh, kazni. Eh, Vladimir eh, Kozlov, ki so ga obsodili na sedem let zapora in Human Rights Watch so povedali, da je obsojen na podlagi zelo ohlapnih oziroma nejasnih obtožb in eh, tu so še drugi, kot so naprimer zagovorni, drugi zagovorniki človekovih eh, pravic. Zato pozivam k eh, takojšnjem suspendiranju sodelovanja in izvajanja partnerstva in sodelovanja, če ne bodo izboljšali Eh, situacije glede človekovih pravic. In večino zapornikov, vključno z Vladimirjem eh, Kozlovom, eh, ki so politični zaporniki. Potrebno je izvesti pritisk na institucije Evropske unije. Catherine Ashton, ko bo obiskala Kazahstan, najjasno pove, da ni mogoče, da delajo po starem ne glede na gospodarske interese, to ne bi smelo imeti prioriteto pred eh, tem vse slabšim stanjem. Hvala kolega Murphy, kolegica Nikolaj več ni, zato bi besedo kolega Bilan. Ščišlejša in pogojena vzpopraca vzpolnote s Kazahstanom. Sodelovanje med Evropsko. Unijo in Kazahstanom. Kazahstanom je prav gotovo priložnost eh, za vzajemno sodelovanje eh, tudi z vidika energetske politike. Kazahstan je pod gospodarskim vplivom Rusije in eh, potrebno je poskrbeti, da bodo ostali bliže Evropske unije. Zato potrebujemo uh, Eh, eh, kompleksen okvir in spodbuditi je, jih je potrebno, eh, da sodelujejo v ukrepljenem partnerstvu, vendar na podlagi upravljanja, na podlagi uveljavljanja človekovih pravic. Prav tako je potrebno razjasniti status Kaspijskega morja in sicer ob sredelovanju še z drugimi državami Srednje Azije in ustrajati pri rešitvi in to čim prej. Podpiram resolucijo. Hvala lepa. Gospod Kukan. Ne vidim. Gospa Makovej leta 2011 eh, eh, je eh, v okviru indeksa človekovih pravic Kazahstan dobil ceno samo 2,7. Tam je tudi veliko korupcije in kar dokazujejo procesi E, potem tudi primeri ustrahovanja in mučenja. Pri pogajanjih o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju e, pa je e, potrebno zagotoviti, da vse to spremlja tudi skrb za človekove pravice. In Potrebno je osvoboditi politične zapornike in od kazahstanske oblasti je potrebno dobiti uh, ustrezna zagotovila. Potrebujemo uh, tudi roke in mehanizem spremljanja. Hvala lepa. Makovej, Hvala gospa Makovej. Gospod Tenek. Kazahstan je večji kot Zahodna Evropa, je pomemben akter v Srednji Aziji in je tudi dober model, model soobstoja krščanskih in islamskih skupnosti. Evropska unija tega ne more eh, spregledati in ta država lahko veliko prispeva in eh, možno je, Eh, tudi ohranjati stike z Rusije, hkrati pa skušati tesneje sodelovati z Evropsko unijo. To ima lahko prednosti za obe strani, vendar se je potrebno osredotočiti na eh, boljše razmere glede človekovih pravic. In eh, če je to možno, potem lahko eh, partnerstvo in sodelovanje eh, dobra zamisel in bo pomenila, da bo Kazahstan bolje umeščen v prijateljstvo z Evropsko unijo. Eh, in pa eh, tu so tudi organizacije, druge organizacije. Moram reči, da spričo vsega tega podpiram to poročilo. Hvala lepa, gospod eh, Tenok. Eh, sedaj pa gospod Črnet. Pani predsedujoči, pani panovi poslovi. Hvala, predsedujoči, spoštovani poslanci. Kazahstan je ena najpomembnejših držav v tej regiji država, ki ima bogate vire in je eh, pomembna partnerka Evropske unije in eh, posameznih članic. Naj upozorim, da je Kazahstan zelo napredoval, gospodarsko napredoval v zadnjih dveh desetletjih. Ima veliko izkušenj, ko gre za Kazahstan in lahko govorimo o tem napredku. Res je, da gre tu za probleme z vidika človekovih eh, pravic, V tem je vloga Evropskega parlamenta, s tem se moramo ukvarjati, kajti na mesto nas tega niti svet, niti komisija ne bosta naredila. In eh, želimo eh, tudi povdariti, da je Kazahstan eh, pomemben partner za nas v regiji, zato moramo narediti vse, da se, mu, da se bo lahko Evropski uniji približal. Hvala lepa toliko v zvezi s poročilom Jakonsari, e, sedaj pa poročilo Ferreira, gospe Makovej ni več, gospod Keli ima besedo. Eh, Hvala, predsedujoči. Zadnjič se danes dopovdne oglašam in z veseljem podprem te predloge 474 eh, jih je glasovalo za, kar je prav gotovo za pozdraviti. In eh, tu je govora o malem in obrtnem ribolovu, in eh, reforma skupne ribiške politike. Eh, tu potrebujemo zaščito in jo bomo še potrebovali v bodoče zlasti, ker, eh, so, bil, ker je bil ta ribolov v preteklosti deprivilegiran, eh, prihajalo je do diskriminacije majhnih, eh, majhnih ribičev in eh, potem tudi za vse večje zmanjševanje staleža. Skratka, tega ne moremo dopustiti. Hvala lepa. Smo sedaj pri kraju poročila oziroma eh, razlag glasov pri poročilu Ferreira. E, naslednje poročilo Levin, gospe Base, e, Makoveni več, torej gospa Basesko. Hvala lepa. Zunanje razsežno skupne ribiške politike je zelo pomembna in v tem kontekstu je potrebno spodbujati trajnostno naravnanost ribolova in ribiške politike. E, zagotoviti moramo tudi izboljšanje ko gre za upravljanje mednarodnega eh, ribolova eh, in koordinirati zunanjo politiko in politiko sodelovanja. Potrebujemo skladno, trajnostno politiko na, pod, na področju ribištva, tako da bi to lahko izboljšalo odnose med, eh, sos, med sosedskimi državami potrebno eh, se je tudi bojevati proti nezakonitemu ribolovu in vse to v smislu dosledne politike Evropske unije. Hvala lepa. Hvala gospa Basescu. Eh, to je tudi zadnja pripomba v zvezi s poročilom Isabela Lövin. Sedaj smo pri končnem poročilu volitve v Evropski parlament. Gospa Basescu glasovala sem za to resolucijo, ker menim, da eh, mora Evropski parlament eh, pravzaprav eh, tesno sodelovati. To mora sloneti na demokratičnih načelih. tako da je možno posredovati, jasno posredovati vizijo in zato, da se lahko zagotovimo, potrebujemo čas, zato, da lahko izberemo čim boljše možnosti za komisijo in pa da, prilo, da se preložijo volitve za mesec dni. Potem je tu področje pristojnosti, ki je med najpomembnejšimi tako da bi komisija lahko postala prava vlada Evropske unije in hkrati bo lahko Evropski parlament bolj nadzoroval njene dejavnosti. Hvala lepa, gospa Basescu. In gospa Sinclair. Gospod predsedujoči, lahko rečem eh, z, gota, z gotovostjo, da eh, ljudje iz mojega volilnega okrožja ne želijo, da se trati eh, denar za politično propagando. Večina ljudi v Združenem kraljestvu ne delijo identitete Evropske unije in eh, ljudje so uporabljali te volitve za to, da so izražali svoje nesoglasje in to lahko ugotovimo iz številnih anket in eh, ljudje v mojem okrožju ne želijo slišati to vrstne propagande, eh, kajti soočajo se z realnostjo eh, rezov in zmanjševanja. Leta 2014 eh, smo zahtevali, eh, da se zapišejo besede, zahtevamo referendum, eh, kar eh, bi lahko omogočilo Združenem kraljestvu, da se pošle jasen signal eh, v zvezi s tem, da zahtevamo referendum. Hvala kolegica Sinclair, s tem smo končali obrazložitve glasov, tudi o zadnjem doseju. Do 15. ure sedaj prekinjamo sejo. Želim vam prijetno kosilo.